tem in sicer poemensko glasujemo. Ham ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kolegice in kolegi, zapisnik bo na voljo na začetku prihodnje seje, če ne bo nobenih pripomp, bo.